Hello everyone, if you take your seats, then we can uh, start. Pozdravljeni vsi skupaj, prosim, zasedite svoje mesto, da bomo lahko začeli. Preden pa začnemo, bi eh, dala rada mikrofon tolmačem, ker želijo podati svoje sporočilo. In prosim, če jim prisluhnemo, prosim, če si nadanete slušalke, da boste slišali njihovo sporočilo. Tolmači stavkamo že tretji teden kljub pripravljenosti na naši strani, si vodstvo Evropskega parlamenta ne prizadeva za rešitev spora. Zato vas obveščamo, da bomo končali točno ob 12.30, kot je predvideno po urniku. Hvala za pozornost. Hvala za sporočilo, pravi predsednica. Naša prva točka na dnevnem redu za današnji sestanek pa je konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Polskem. Od 3. do 15. decembra bo potekalo to srečanje. Imamo eh, kar nekaj so sponzorjev oziroma so podpisnikov ustnega vprašanja. In besedo bom predala kar njim. Oziroma bom najprej Eh, sama podala kratko predstavitev, potem pa bodo lahko svoje povedali še podpisniki. Uh, Odkar je bil podpisan in ratificiran eh, pariški sporazum in to zelo hitro, je največji izziv, ki je pred nami, izvajanje nacionalnih zavez. Eh, treba je ohraniti zagon. Mi smo pokazali svojo zavezo z podnebnim svežnem in bolj nedavno tudi z našim delom na področju svežna čiste energije. Kljub temu pa ti ambiciozni cili ne zagotavljajo, da se bomo izognili slabim učinkom na podnebje. In zato res pričakujemo od komisije, da letos jeseni predstavi program do leta 2050 in uh, nadgrajeni morajo biti tudi nacionalni določeni prispevki. Uh, torej, eh, Po um, Talanoa dialogu, ki se dogaja celotno leto, torej do leta 2020 se morajo zgoditi ta prizadevanja. Pozivamo vse sektorje, še posebej pa letalski in pomorski sektor, uh, da ukrepata, eh, lahko pa mi delamo tudi eh, notranje tukaj v parlamentu. Evropska unija bi morala več narediti na področju mednarodne podnebne diplomacije in več pozornosti bi morali posvetiti tudi nedržavnim akterjem na regionalni in lokalni ravni. To so vse tiste ključne točke, ki smo jih poudarili tudi v našem osnutku resolucije. E, mislim, da bodo kolegi podali še dodatne točke in povedali, kaj lahko mi kot institucija e, prispevamo k pogajanjem v Katovicah. In e, brez nadaljnega bom besedo kar dala našim kolegom. Prvi pa bo spregovoril Peter Lize, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Hvala vsem, ki so pomagali pripraviti osnutek resolucije in upam, da nam bo uspelo tako kot v zadnjih letih pridobiti široko podporo na plenarnem zasedanju, kar bo seveda tudi jazen signal pogajalskim partnerjem. Mislim, da pa imamo predvsem en problem, ki ga je omenila tudi že predsednica. Pariz je pomenil velik napredek, vendar prispevki posameznih partnerjev k Parizu torej ti, ti nacionalno določeni prispevki ne zadostujejo, da bi dosegli cilj dveh stopin. In zato smo osebno malo skeptični, če govorimo o 1,5 stopinja kajti to bi problem še zaostrilo in more biti tudi prispevalo k neki splošni frustraciji in bi varstvo podnebja zgubilo določeno dinamiko. Zato bi bil vesel, če bi dosegli cilj dveh stopin. Pri konferenci v Bonu sem so pogajalce iz drugih delov sveta spraševal, eh, kako oni razmišljajo o tem, da bi Ehm, povečali te nacionalne prispevke, vendar je bil rezultat pravzaprav zelo žalosten, kaj ti ljudje sploh niso vedeli, o čem govorim. Vsi se koncentrirajo samo na to, kar so obljubili v Parizu. In po moje, ni eh, nikjer na svetu razmišljan, da bi celo okrepili ta prizadevanja. Um, ne vem, ali ima mogoče komisija kakšne druge informacije, da bi drugod po svetu presegli te obljube iz Pariza. V zadnjih letih, v zadnjih dneh, letih smo pri obnovljivih virih energije, eh, pa tudi pri ETS-u, pridobili določen manevrski prostor in lahko gremo čez 40 odstotkov, če bomo našli partnerje, ki se nam bodo pridružili in se bomo s tem tudi bolj približali cilju dveh stopin. Vem, da tih partnerjev pravzaprav še ne vidim in zato vprašanje Evropski komisiji. Mm, ali oni vedo kaj več o tem. V drugi točki rezolucije na zelo prominentnem mestu govorimo o spremembah v Arktiki. Ne vem, ali je dobro, da začnemo s tako točko. Jaz bi to točko malo skrajšal in bi um, resolucijo na začetku oblikoval bolj politično, tako da bi povedali, zakaj politično gre pri naslednji konferenci, pri naslednjem kupu. Um, zelo jasno seveda tudi omenjamo vlogo prometa in hvala, da se je vključila pobuda ELS, da eh, na področju prometa ne prida, prihaja do nižanja emisij, govorimo tudi o letalskem prometu. V teh dneh je pri IKAO uh, um, torej v teh dneh poteka v IKAV uh, eh, razprava o tem, pozivam komisijo in tudi svet, da pojasnimo, da ne smemo uh, nižati ambicij korzije, torej tega nikakor ne smemo sprejeti in uh, razen tega bomo ustrajali na obljubo komisije, da bo ETS znotraj Evropske unije obstajal še naprej, da ga bomo ohranili. Ne vem, ali je tu tudi predstavnik sveta. Na vsak način pa je treba tudi svetu povedati, da ima dožnost. Glede tega ne bomo sprejeli, da bo uh, žrtvovan ET, EU ETS. Hvala, gospod Lize. Zdaj pa gospod Lajnen. Hvala, gospa predsednica. Tudi meni se zdi, da bo COP24 pomembna preizkušnja za ves svet. V Parizu so vsi podpisali eh, pogodbo o podnebju in sedaj je treba se držati teh pravil in tudi še nadalje opredeliti pravila in to nam mora uspeti v Katovicah. Tudi jaz vidim, da smo zelo oddaljeni od cilja dveh stopin. S, m, mm, gospodu Lizeju želim povedati, dve stopini Celzija sta obveznost, 1,5 pa cilj. In tako je zapisano tudi v tej resoluciji, torej imamo dožnost, da ostanemo pod dvima stopinjama, stopinjama in naš cilj je, da bi dosegli 1,5. Eh, stopinje. To bo zelo težko in to vemo. In tudi meni, meni se ne zdi eh, slabo, če omenimo Arktiko na začetku, kajti Arktika je nekako tudi primer te katastrofe, ki nam preti in tam uh, se temperatura veča še enkrat hitreje kot drugot na svetu. In če se tali Arktika, potem uh, to vpliva tudi na druge dele sveta. Včeraj smo sprejeli poročilo o uh, podnebni diplomaciji. To eh, naj bi postal pomemben instrument EU s partnerji v svetu in sicer, da se vzpostavi koalicija, ki jo potrebujemo ZDA. Žal, trenutno niso del eh, te koalicije, upam, da se bodo nekoč vrnili. Se vidimo, kako um, skokovitije Trumpa včeraj so bili. Um, Otroci v zaporu, danes so že spet pri starših, torej tudi tu se lahko še kaj spremeni um, v Bruslju danes poteka trio uh, pogovor EU, Kitajska, Kanada in mogoče nam bi komisija lahko poročala o tem srečanju in kakšne bi lahko bile posledice za Katovice. V resoluciji jasno pravimo, da vlade same ne zadostujejo, potrebujemo tudi ne državne akterje. To je lokalna, regionalna raven, to je znanost in civilna družba. Varstvo podnebja eh, je treba vključiti v vsa področja politike, trgovinsko politiko, razvojno politiko in jutri bo služba za zunanje delovanje v Bruslu organizirala zasedanje o povezavah med podnebnimi spremembami in krizami in celo vojnami po svetu. EU mora tudi pri tem odigrati aktivno vlogo pri prečevanju konfliktov. Rekli smo, da si želimo dolgoročno strategijo, podnebna strategija mora biti tudi strategija za prihodnost, za znanost in za gospodarstvo v Evropi. In v dialogu v Petersbergu pred nekaj dnevi v Berlinu uh, um, se je govorilo tudi o obvladovanju socialnih sprememb. Nočemo izgubljenih regij v Evropi, želimo, da um, imajo vse korist od tega. Um, regije, kjer so bili premogovniki, imajo težave in tako naprej. Strukturni skladi in tudi druga sredstva bomo potrebovali za. Eh, to, da bomo oblikovali ta proces transformacije tako z okoljskega vidika, kot tudi socialnega. In eh, v ta namen bomo pripravili nekaj predlogov sprememb. Hvala lepa. Hvala. Besedo zdaj dobi gospod Gerbrandi. Hvala, gospa predsednica. Strinjam se z večino tega, kar sta povedala oba moja predhodnika, Peter in Jov bi pa rad poudaril še nekaj. In sicer to, da veliko krat govorimo o pariških ciljih, sam pa na to gledam drugače. Omejitev na dve stopinji, kot sam to imenujem, je tista meja, ki je ne smemo prečkati. In bolj, ko se od te meje oddaljimo, boljše bo. Manjše bodo posledice podnebnih sprememb. In bolj, ko se približamo 1,5 odstotnemu eh, dvigu oziroma 1,5 stopinjam dviga temperature, bolje bo. Eh, mislim, da bi morali bolj povdariti to, da eh, se moramo čim bolj približati dvigu za 1,5 stopinje. To bi ljudem tudi pomagalo razumeti, kako pomembne so podnebne spremembe, kako pomembno je ukrepanje in eh, tudi čas je omejen pri doseganju tega cilja. Odkar smo končali eh, ta teden glavna pogajanja v zvezi z energijo s svetom, eh, je to vodilo tudi v pripombo kanjeteja, da lahko zdaj dvignemo naše nacionalno določene prispevke in na 45 odstotkov. Eh, mislim, da je to dober znak, eh, ki ga Evropa lahko da svetu. Pred ehm, sprejetjem poročila eh, smo že pripravljeni povečati naše nacionalne prispevke. To bi bil dober znak. Sem pa precej razočaran, da Eh, zaradi splošnega pristopa držav članic do teh pogajanj, do vseh pogajanj v povezavi z uredbami na področju podnebnih sprememb energetike in pa ETS. Eh, pri njih sploh ne gre za boj proti podnebnim spremembam, ne gre za to, da bi eh, želeli nekaj prispevati, ampak je splošen pristop ta, da se sprašujejo o minimumu, ki ga morajo prispevati. In to vodi v cilje, ki še vedno niso dovolj ambiciozni, vodi pa tudi v to, da nimamo pravno zavezujočega sistema upravljanja in mislim, da je to zelo resen problem. Države članice očitno niso pripravljene se zavezati eh, k nobenim eh, pravno zavezujočim ciljem na evropski ravni, niti ne na nacionalni ravni. Čeprav so do zdaj države članice dobro delale. To je tista eh, pripomba, ki sem jo želel dodati. Pa še nekaj za konec. Strategija do leta 2050 je zelo pomembna in spet pozivam države članice, naj na to ne gledajo kot na nekaj nepomembnega. Ta strategija bo vodila k ciljem. Uh, ničelnih emisij do leta 2050 in morali se bomo po tem letu približati celo negativnim emisijam. In upam, da se bodo države članice pripravljene eh, k temu zavezati. Mislim oziroma upam, da lahko mi kot Evropska unija eh, sprememo eh, tudi večje zaveze na področju mednarodnih financ. Nimamo še avtomatičnega sistema prek katerega bi financirali eh, boj proti podnebnim spremembam, če želimo pokazati preostalemu svetu, da morajo slediti našemu zgledu tudi na področju eh, financiranja in to velja tudi za države v razvoju, potem moramo sprejeti močnejše zaveze glede naših finančnih prispevkov. Hvala. Hvala, zdaj pa gospod Eichhout. Hvala, gospod predsednica. Najprej bi se zahvalil vsem sopodpisnikom te resolucije, da smo pripravili ta osnutek. Mislim, da je to dobra osnova za nadaljne razprave, tudi kasneje na plenarnem zasedanju. Vsi vemo, da bo eh, srečanje COP24 v Katovicah zelo pomembno. Eh, to je eno leto, preden se bo pariški sporazum začel dejansko izvajati. In mednarodne strani so se eh, zavezale, da se bodo odzvale na poročilo IPCC-ja. -ja. Eh, tudi glede dviga temperature na 1,5, eh, za 1,5 stopinje. In to srečanje COP24 bo res pomembno, zato je pomembno tudi, da je Evropska unija pripravljena. In eh, v tem duhu želimo pripraviti resolucijo. Rad bi nekaj vprašanj zastavil tudi komisiji, ker mislim, da je zelo pomembno za oblikovanje procesa v naslednji polovici leta, da se dobro pripravimo na eh, COP24. In zanima me, kako komisija eh, predvideva, da bo Evropa dvignila svoje NDC-je, torej nacionalno določene prispevke. Eh, Komisar Kanjete je rekel, da lahko odstotek dvignemo na 45 odstotkov, ali bo to uradno predlagano, ali je to samo izjava za javnost. Hvala ali lahko pričakujemo um, predloge komisije na tem področju. Imeli bomo tudi srečanje v Bankovku. Uh, septembra bo predlagan uh, dvig temperature za 1,5 uh, stopinje. Mi bi radi ostali pod dvema stopinjama, še raje pa v bližini 1,5 stopinje v pariškem sporazumu je to tudi zapisano in vsi smo ga ratificirali, tako da se od tega ne moremo več oddaliti. Želimo ostati bistveno pod dvema stopinjama, želimo pa eh, se celo potruditi, da bi ostali pod 1,5 stopinje. In vplivi podnebnih eh, sprememb eh, se razlikujejo glede na to, kako, za koliko stopin se bo dvignila temperatura. In Težje bo cilje doseči, če eh, bo dvig, stopinje, dvig temperature znašal 2 stopinje in ne 1,5. Zato imam tudi vprašanje za komisijo. Kakšna bo vaša reakcija? Ne vem, eh, kako bo Evropa eh, reagirala, ampak vem, da komisija pripravlja program, ki ga bo predstavila novembra in sicer ukrepi do leta 2050. To bo povezano tudi z ciljem 1,5 stopinje vemo, da določene države že eh, eh, prosijo za eh, minus 55 odstotkov. Tudi Merklova in Macron sta se srečala, podala sta skupno izjavo in veliko sta povedala o evromočju in bojguncih. Rekla pa sta tudi, da želita, da Evropa dvigne svoje cilje na kopu 24. Kako bo komisija se pripravila na to vprašanje? in kaj bo predlagala. Upam, da nam bo um, malo razjasnila te zadeve, kako oni gledajo na drugo polovico tega leta in priprave na Katovice. Potem pa še nekaj o letalstvu. Zdaj, ko se pogovarjamo, vemo, da smo tudi sredi razprave o izvajanju Korsije. Pojavilo se je zelo pomembno vprašanje, ali Evropska unija lahko še naprej ohrani ETS kakšni so načrti komisije za to, da bo zagotovila, da bo EU, pa da bodo tudi države članice podale zadržek, če bo kursija šla v smer, eh, kakršna se je nakazala zdaj, eh, namreč, da vse skupaj velja za vse mednarodne eh, polete. Pri EU govorijo tudi o notranjih letih znotraj EU in tega EU ne bi smela sprejeti veselim se že razlage komisije na to temo. Zanima me, kako bo komisija zagotovila, da se bomo vsega tega držali tudi pri pogajanjih o korsiji. Hvala, hvala, da ste izpostavili tudi temo korsije v tej razpravi. Komisijo bomo prosili, da odgovori na ta vprašanja. Zdaj pa imamo še nekaj govorcev, nekaj so podpisnikov, ki bodo tudi spregovorili. Ni, niso vsi tukaj, tako da se boste lahko oglasili tudi drugi govorci. Gospa Konečna. Uh, Spregovorila bom v imenu Estefanije Torres Martinez, ki je naša poročevalka v senci, pa je danes ni tukaj. Ta osnutek resolucije priznava dosežke COP-a uh, 22 in 23 in pričakuje tudi rezultate dialoga Talanoa, ki morajo biti predstavljeni decembra v Katovicah. Gre za konstruktivno razpravo in pa uh, rešitve, ki so jih predlagali tako vlade, kot eh, tudi civilna družba, organizacije in tako naprej. Glavni problem pa je, da je uh, moč energetskih podjetij še vedno odločilni dejavnik v teh pogajanjih in zato ne bomo naredili oziroma dosegli nobenega napredka. Uh, v uh, pogajanjih, če tega ne upoštevamo. Poleg tega je treba uh, povečati tudi vlogo žensk v uh, podnebnih pogajanjih. Uh, lansko leto je bil sprejet prvi načrt, uh, uh, tudi uh, v zvezi s programi za ženske v boju proti podnebnim spremembam. Problem je tudi eh, v naravnih virih in pa njihovem upravljanju in ženske tukaj lahko naredijo veliko. Eh, ta eh, načrt ženske vloge pri tem sprejet na kopu 23 bi lahko veliko prispeval, ampak rezultati potem niso bili tako dobri in to velja tako za Afriko kot bližnji vzhod, Azijo in druge dele sveta. problem je sistemske narave in potrebujemo eh, splošno spremembo v našem ekonomskem sistemu in načinu življenja. Evropa je eh, sprejela načrt eh, tudi v zvezi z emisijami na kopu 23 in sicer do leta 2020. Zrovno kraljestvo in Poljska pa sta popravili določene zaveze iz Dohe. Eh, želimo pa tudi zmanjšati emisije iz stavb eh, do leta 2020 v primerjavi z letom 1990. Eh, to je bil minimum. Mi pa potrebujemo več in kot ponavadi je Evropska unija ambicioznejše cilje pustila za naslednje leto. Ali bomo isto naredili tudi v Katovicah? Moramo se spopasti s podnebnimi spremembami in In eh, to ne samo tukaj v institucijah. Moramo vključiti tudi ljudi in jim pomagati v eh, njihovem vsakdanjem življenju. Veliko ljudi se eh, sooča s, s težavami pri oskrbi s hrano in pa z drugimi posledicami podnebnih sprememb. Moramo tudi pogledati, eh, kakšen zgled lahko potegnemo iz ukrepanja določenih mest. Naprimer, eh, Barcelona je eh, bila zelo aktivna v boju proti podnebnim spremembam. Ampak ta mesta pogosto prehitevajo države članice, ki niso tako pripravljene prispevati. Poleg tega mm, pridejo v igro tudi. Eh, prostotrgovinski sporazumi, ki eh, so pogosto ravno nasprotni in eh, grejo v nasprotni smeri od zagotavljanja prehranske oskrbe, preprečevanja revščine in drugih ciljev. Prvi korak je bil narejen. Včeraj zjutraj smo v sodelovanju z Afetom sprejeli resolucijo in resolucijo. Želim se zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri pripravi teh eh, dokumentov. Ti dokumenti so namreč zelo pomembni za naše prihodne delo in eh, tudi našo prihodnost na splošno. Hvala. Eh, gospod Kuper bo zdaj spregovoril. On je predstavnik odbora regiji za boj proti podnebnim spremembam in za pripravo na COP24. Hvala, gospa predsednica, dragi člani in članice tega odbora. Eh, naj se vam zahvalim za priložnost, da lahko predstavim tudi mnenje odbora regiji na to temo. Mi pozdravljamo resolucijo odbora in vi eh, v zvezi s Kopom 24 in pa tudi poročilo o vlogi regiji in mest pri izvajanju pariškega sporazuma. Eh, sam poudarjam tudi vlogo Eh, lokalnih in regionalnih oblasti v boju proti eh, podnebnim spremembam. Lokalne in regionalne oblasti so odgovorne za izvajanje 70 odstotkov eh, ukrepov preprečevanja podnebnih sprememb in 90 odstotkov ukrepov prilagajanja spremembam. Mesta in regije lahko prevzamejo vodilno vlogo in od sprejetja pariškega sporazuma smo videli, da so da se je status eh, regij in mest okrepil. Eh, imamo zaveze med Bonom in eh, Fidžijem, imeli smo tudi srečanje v Bonu lansko leto. In zdaj je treba priznati to pomembno vlogo lokalnih in regionalnih organov in oblasti. In to je treba tudi formalizirati. Prišli smo do določenih korakov naprej, ampak ti še vedno ne dosegajo tistih stopenj, ki smo si jih zadali s pariškim sporazumom. Brez pravih partnerstev med lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi organi bo te cilje težko doseči. Nacionalno uh, določeni prispevki se morajo povečati in uh, naš cilj moramo ohraniti uh, pod uh, dvema stopinjama oziroma bliže 1,5 uh, stopinjam. Veliko ukrepov lahko izvedemo na lokalni ravni za oblažitev podnebnih sprememb, ampak pogosto se ti ukrepi ne merijo, se jih ne eh, ceni eh, in ne podpira. Ampak to so lahko najpomembnejši ukrepi, ki predstavljajo razliko med uspehom in neuspehom. In eh, zato tudi želimo in pozivamo k ukviru za transparentnost, tako da bi. Eh, se priznale tudi dejavnosti na podnacionalni ravni, ki vodijo k doseganju eh, trajnostnih ciljev. Dialog Talanoa je zelo pomemben za lokalne in regionalne oblasti, ker nam omogoča, da se slišijo naši nameni, naša prizadevanja. Ehm, in mi zagotavljamo tudi povratne informacije, Eh, glede uspešnosti naših ukrepov in to potem prispeva k oblikovanju nadaljnih politik. Dialog pa ni monolog. Potrebujemo dvostransko komunikacijo, eh, morajo nam eh, prisluhniti in se tudi na to odzvati. In upam, da bomo zaključke iz Talanoje lahko prenesli tudi v sporazum KOP dialog prispeva k um, ukrepanju na področju podnebnih sprememb. Na demokratičen način bi moralo vse skupaj potekati in vključiti bi morali tudi civilno družbo in nevladne organizacije. Na kupu 24 moramo govoriti z enim glasom. Mi smo že vaši partneri in želimo prispevati k temu, da bo svet postal boljši. Kot eh, član odbora regij iz Združenega kraljestva. Upam, da kljub brexitu ali pa mogoče brexita sploh ne bo, upam, da bomo eh, delovali in sodelovali še naprej. Moramo pa biti iskreni in uh, si prizadevati, da Združeno kraljestvo ne bo eh, zdrknilo nazaj, da ne bo uh, zaostalo pri teh ukrepih. Uh, skupaj z Evropsko unijo nam to uspe, nam to lahko uspe veliko lažje in hitreje. In tukaj računamo tudi na vas. Hvala. Še dva govorca imam na seznamu, prosim, če sta kratka. Eh, potem pa pridejo gostje v dvorano in pravzaprav nas, naš gost že čaka pred dvorano. Gospa Višnjevska. Thank you. Hvala, gospa predsednica, gospe in gospodje. Veseli me, da bo letos vrh eh, o podnebju v Katovicah. Vabim vas v Šlezijo, odkudr prihajam. Upam, da vam bo uspelo nas obiskati, da si se prepričate tudi o trajnostnem razvoju pri nas, katir in cilj, mm, to je naš skupni cilj, torej rezultati iz Pariza, um, so naš velik uspeh. Ampak kako je prišlo do tega? E, prvotno dekarbonizacija ni bila vključena med cilji, temveč opozarjalo se je na pomen gozdov, zavezavo CO2. -ja. In e, vladna delegacija Poljske je bila zelo aktivna pri teh pogajanjih. Naprimer, z Ministrstvo za okolje je um, zelo intenzivno sodelovalo pri tem. Sedaj pa nekaj o osnutku resolucije. Želite, da bi Evropska komisija eh, pripravila eh, strategijo za nične emisije v industriji. Dvomim, da bi to lahko uspelo. Nihče ne bo kopiral naših rešitev, eh, to ugotavljamo tudi že danes. In še enkrat, Pariški sporazum je bil možen eh, potem, ko se je črtalo razogličenje dekarbonizacijo iz besedila. In ta, eh, če bi samo EU si prizadevala za nične emisije, to ne bi um, prineslo veliko, kaj ti naše emisije so pod desetimi odstotki v globalnem merilu. In če bi enostransko dodatno znižali te emisije, um, ne bi bilo velikega napredka in razen tega, um, tega cilja ne bi dosegli brez visokih stroškov na socialnem področju in to velja tudi za Poljsko. Um, radi vas bomo sprejeli kot goste in v smislu in duhu pariškega sporazuma bom pripravila predloge sprememb za resolucijo, želimo uravnoteženje med emisijami in tudi možnostjo vezave teh emisij. Torej, to ravnovesje naj bi bil naš pristop. In še zadnji stavek, gospa predsedujoča, predsednica Katovice, kjer bo potekal vrh in parlament se je strinjal s pogajanji o energetski uniji in o rezultatih in mislim, da bi si za podoben rezultat lahko prizadevali tudi tu in še enkrat prisrčno vabljeni v Katovice. Eh, hvala, opravičujem strujim kolegom, ki so tudi prosili za besedo, ampak eh, eh, morali bomo zaključiti, ker imamo pred dvorano že goste za naslednjo točko. Gospod Meadows iz komisije nam bo zdaj odgovoril, na zastavljena vprašanja. Opravičujem se vsem ostalim, ki vas ne morem sprejeti na seznam govorcev, zato ker imamo tako mejen čas. Hvala za besedo. Mi pozdravljamo resolucijo parlamenta za Katovice in pa tudi to razpravo, ki smo jo imeli danes zjutraj. Iz uh, osnutka IPCC-ja oziroma poročila IPCC-ja o 1,5 stopinjah je jasno, da potrebujemo da se moramo držati tega cilja. Dobro je, da imamo eh, v uradnem listu objavljeno tudi ehm, uredbo oziroma eh, norme za podnebno ukrepanje. To eh, obstaja od včeraj. To pomeni, da Evropska unija ehm, dela, kar je treba, da oblikujemo domačo zakonodajo. Včeraj je tudi sodišče odločilo v sodbi, da je Eh, v naš prid. Tako da je to res dobra novica, ampak ni dovolj, da ukrepa samo Evropa. Eh, komisar Kanjete je eh, na ministerskem srečanju danes zjutraj v pogovoru s kanadskimi in kitajskimi kolegi, ki tudi razvijajo sistem cenitve oglika, rekel, da bomo še okrepili naša prizadevanja. Teh prizadevanj pa mora biti še več. Komisar Kanjete sodeluje s Kanado um, in Kitajsko in pa pacifiškimi državami v okviru zelo ambiciozne koalicije. Poleg tega bomo jutri imeli eh, srečanje na visoki ravni s, pred, s podpredsednico Mogherinjevo in pa ministri za zunanje zadeve. E, moj generalni direktor je bil eh, pred kratkim na Kitajskem eh, in delili smo z njimi, s Kitajci, naše izkušnje glede podnebnega ukrepanja. E, mislim, da Evropa to mora početi, to je res pomembno, zato da bomo ukrepali skupaj. Potem drugi elementi so, da se konča tudi pravilnik e, v zvezi s pariškim sporozumom, tako da bomo imeli primerljivost, transparentnost in vse, kar je potrebno. Delamo tudi na področju financ, e, tako da se bo prilagoditev financiranja tudi dokončala. Imamo tudi uh, srednjeročno strategijo, uh, poročilo v zvezi z 1,5 uh, eh, stopinjami. Ja, gospod Eichhout, vi ste govorili o tem uh, in Mislim, da smo vsi usklajeni glede tega, kaj je treba narediti, tudi mesta in regije. Brez skupnega ukrepanja ne bomo dosegli omejitev temperature oziroma dviga temperature za 1,5 stopinje. Skupne ambicije so ključnega pomena in tukaj eh, komisija eh, želi, eh, da se povečajo nacionalno določeni prispevki. Vsi sektori morajo prispevati. In če upoštevam še to, kar je povedal gospod Lize o IKAU in pa gospod Eichhout, jasno smo slišali to, kar sta povedala in bomo o tem poročali tudi komisiji mislim pa, da naše razprave spremljajo tudi države članice. Vsi sektori morajo prispevati. Parlament eh, je bil eh, že vrsto let zelo jasen glede tega. Rekli ste, kaj se bo zgodilo. Sam lahko govorim samo na podlagi preteklosti, eh, ko so bila sprejeta določena mednarodna pravila in evropska zakonodaja se od tega razlikuje. Prišlo je tudi do določenih zadržkov glede vloge Evropske unije v svetu, glede sprememb naše zakonodaje zunani dejavniki oziroma zunani akteri eh, pa brez eh, strinjanja parlamenta in sveta ne morejo spreminjati eh, zakonodaje ali vplivati na to in upam, da bo parlament to vzel na znanje. Gospod Eichhout je govoril tudi o nacionalno določenih prispevkih, gospod Gerbrandi pa je omenil izjavo komisarja včeraj, torej da zakonodaja, ki smo jo sprejeli, mora eh, zagotoviti 45 odstotno znižanje. To je začetek eh, procesa. Mi eh, danes ali jutri ne bomo eh, prispevali nič novega, ampak eh, komisar je povdaril to, kar že lahko naredimo na podlagi naše zakonodaje. In parlament in svet sta zelo vključena v odločitve, ki jih mi sprejemamo. S tem bi tudi zaključil svoj prispevek. Najlepša hvala. Well, hvala lepa za to razpravo. Sedaj pa želim pozdraviti gosta, gospoda Erika Solheima, izvršnega direktorja Organizacije Združenih narodov za okolje. Vi eh, vodite to organizacijo že dve leti in sicer ste prevzeli to funkcijo po sprejetju pariškega sporazuma. Gre seveda za svetovni boj proti podnebnim spremembam in tudi naš odbor je vedno želel imeti tesne odnose z UNEP-om, Večkrat smo se srečali z vašim predhodnikom in sicer na letnih srečanjih na vrhu o podnebju in veselimo se seveda tudi plodnih razprav letos, naprimer v okviru političnega foruma na visoki ravni o trajnostnem razvoju v New Yorku v juliju in potem v kup, na kup 24 v Katovicah. Pomembno je, da spoznamo tudi perspektive UNEP-a o vseh eh, razvojih, ki potekajo na svetovni ravni na področju podnebja. Dialog Talanoa um, in okvir za to je bil dogovorjen v okviru COP23. Ta dialog trenutno poteka, zaključke pričakujemo ob koncu tega leta in razen tega uh, um, pričakujemo tudi objavo poročila IPCC 1.5C, ki uh, bo išlo um, jeseni. Potem um, gre pa seveda tudi za financiranje podnebja in tu eh, tudi za celotno področje prehoda na globalno krožno gospodarstvo, kaj vse to obsega. Um, veselimo se vaše predstavitve, vašega govora in dajem vam besedo. hvala. Veliko veselje mi je, da sem tu v Evropskem parlamentu. Brez Evropske unije in Evropskega parlamenta eh, ne bi bili kos obravnavati podnebnih sprememb in tudi na drugih tem. Eh, torej, vem, da to veste, ampak kljub temu vam želim povedati, kako pomembna je Evropska unija. Evropska unija je gonilo vsega, kar želimo doseči in seveda se soočamo zelo podobnimi izzivi. Um, mogoče je treba malo spremeniti narativ, ampak na vsak način je Evropska unija v središču vsega, kar želimo doseči. Brez vas ne bi bili tam, kjer smo in um, seveda gre tudi za druge velike potencijalne zaveznike Kitajsko in druga. Vem, da poznate uh, sliko. Um, um, um, gre za pomemben um, obrat v zgodovini človeštva, kjer eh, gre predvsem sedaj za eh, proizvodnjo iz, um, in za uporabo energije sonca in za opuščanje um, tradicionalnih virov energije. Ampak vemo vsi, da je podnebje velik izziv. Um, in mislim, da lahko gremo na bolj um, v ukrepe usmerjen del te razprave. Eno vprašanje, ki mi ga pogosto postavljajo po svetu in je jasno, kaj, eh, kako pa je z Donaldom Trumpom. Dejstvo je, da je to manj pomembno in sicer eh, pri podnebju in okolju, kot ljudje mislijo. ZDA se bodo držale um, um, pariškega sporazuma ne zaradi bile hiše, temveč zaradi moči uh, ekonomskih akterjev. Um, Microsoft, Amazon in tako naprej, vsi verjamejo, da so podnebni ukrepi potrebni. E, včasih so malo počasnejši od nas, ampak vsi razumejo tudi to novo ekonomijo in v ZDA uh, je petkrat več eh, delovnih mest v um, so, solarni industriji kot v premogovništvu. In to, um, tega se je treba zavedati in uh, povedati, kakšen realen svet. Um, naprimer, muzej o premogovništvu v Kentakiju. Um, um, je pravzaprav opustil svojo dejavnost in sedaj tam razstavljal oziroma uporabljal v tem muzeju um, sončno energijo. Torej, ali ne bi ali je še dokaz za več simbolike, se pravi, da sonce lahko seveda konkurira s premogom in um, vsak ve, da je sonce z vidika zdravja, z vidika okolja um, za življenje ljudi boljša rešitev. Um, Eh, torej, to, tu je prišlo do pomembnega preobrata, kar zadeva cene in seveda tudi civilna družba države, kot so Kalifornija ali zasebni sektor, bodo prispevali k temu, da bodo ZDA spoštovale um, dogovore iz eh, pariškega sporazuma, tudi če to ni politika bele hiše. Ampak eh, Evropa ima tudi druge pomembne zaveznike. Kitajska se premika na področju okolja in sicer s hitrostjo, um, um, kakor ji nismo bili priča v zgodovini človeštva. Uh, torej, um, Xi Jinping uh, je temu predan in uh, na str uh, konf kongresu stranke partije v lanskem letu je to bila pomembna točka na dnevnem redu in eh, v naslednjih petih letih bo to tudi pomemben ukrep za boj proti revščini in za zagotovitev finančne stabilnosti. Um, in tudi v eh, Pekingu se je v zadnjih letih eh, zmanjšalo onesnaženje in drugot po kitajskem se tudi trudijo predvsem za ohranjanje čistosti vode, zraka in tako naprej. Tudi v Evropi um, se trudimo za to, ampak Kitajci so zelo hitri, predvsem tudi pri izboljšanju kakovosti vode. Torej, Kitajska in Indija sta naravni zaveznici Evropske unije um, seveda tega ne delajo zaradi nas, zaradi nas evropejcev, temveč zaradi njih samih. Pred desetimi leti sem, eh, torej 2007 je, smo v Evropi rekli, moramo prepričati, prepričati Kitajce in Indice, da bodo storili nekaj na področju podnebja, da drugače tega ne bo, bodo storili. To se je popolnoma spremenilo. Um, ZDA so izstopile iz pariškega sporazuma in eh, Kitajska se je tako odzvala na to in so rekli, da je to pravzaprav eh, zločin proti prihodnim generacijam, če sedaj ne bomo delovali. In to velja tudi za Indijo in za Kitajsko. In Kitajska in Indija sta zato naravni zaveznici Evropske unije um, um, smo pred kopom v Katovicah, to je v Evropi. In zato bo treba tudi zagotoviti, predvsem, poljski gostitelji in Evropska unija, da bo to uspeh. In to je seveda pomemben dogodek. Ne bom sedaj spregovoril o eh, podrobnih rezultatih, ki si jih pričakujemo od tega. Eh, želim podati malo širšo sliko, eh, kaj ti ni še. Eh, kaj ti gre predvsem tudi za politične in ekonomske sisteme, ki odločajo o tem, ali smo uspešni na področju podnebja ali ne. Um, mislim, da moramo spremeniti narativ, narativ um, o podnebju, um, ki je sicer mnoge prepričal, vendar podnebje ni postalo na svetu razprava, ki bi potekala v kuhinjah ob mizi um, v, pa vsod po svetu. Zakaj nam to ni uspelo? Mogoče zato, zato, ker je jezik zelo okorn in je zato temo težko približati ljudem. Um, um, um, če ljudem povem, da se bo naprimer eh, dvignila gladina morja, um, spremenila v Kaliforniji, tega ne zanima toliko, a joj, torej treba je prilagoditi seveda tudi eh, ta narativ. Um, tako da uh, bo to tema za ljudi, jezik, ki ga uh, Eh, razumejo ljudje. Eh, moramo preprečiti tehnične akronime, eh, ki so jih polni naši dokumenti. In treba je povezati podnebje z ekonomskimi možnostmi. To je tudi možnost za um, spremembe na področju gospodarstva. Veliko več je delovnih mest eh, na področju sončne energije kot v premogovništvu. Deloma so tudi to boljše plačana delovna mesta in zato je treba povezati ti dve točki podnebne spremembe in gospodarstvo. Ne govoriti samo o abstraktnih zadevah, temveč naprimer primer o tem, kako eh, sončna energija lahko poganja eh, vodne črpalke, eh, kako se lahko eh, borimo proti eh, proti onesnaženju zraka, kako lahko zagotovimo proizvodno elektrike pa vsod po svetu s sončno energijo. Ne potrebujemo nujno velikih omrežij za to. Lahko zagotovimo elektriko tudi v majhnih vasih. In to zagotavlja naprimer sonce. Um, um, um, obstaja tudi že letališče na sončno energijo, veliko les, les, letališče in um, to niso storili iz razlogov varstva okolja, temveč iz ekonomskih razlogov, ker je bila to najcenejša rešitev. To je dobro za. Um, delničarje za skupnost in tako naprej iz tega nastane win-win situacija. Torej, če spremenimo jezik in če eh, se bolj povežemo s gospodarstvom in če to obrvenemo v pozitivno, bi Eh, to spremenilo celotno konverzacijo o okolju, ki pogosto poteka bolj negativno, torej je, je bolj negativno konotirana. Um, Eh, seveda drži, da bo več suš, eh, tudi več eh, orkanov, ciklonov in tako naprej. Po drugi strani pa je to tudi pozitivna možnost, da spremenimo ekonomski sistem, čistejša delovna mesta, rast in predvsem tudi, da se rešimo iz revščine. Če bo spremen, uspelo spremeniti ta narativ, bomo bolj uspešni potem je to povezano seveda tudi z eh, zdravstvom. Um, um, onesnaženje obija ljudi in eh, Svetovna zdravstvena organizacija in druge organizacije um, se trudijo, da bi um, um, se rešili bolj lizni, kot so polijo in tako naprej, ampak um, moramo pa opozoriti seveda tudi na to, kakšne zdravstvene posledice ima naprimer onesnaženje. In eh, ljudje tudi eh, čutijo in zato eh, so se tudi razvila pomembna gibanja po vsem svetu, ki se borijo proti onesnaženju zraka. Zato predlagam, eh, da eh, gradimo na boljšem narativu eh, diskurzu, ki bo bližji ljudem, bolj realen in ki bo bolj povezan z gospodarstvom in predvsem tudi z onesnaženjem. Želim na kratko še govoriti o glavnih področjih, eh, ki se jih moramo lotiti, če se želimo boriti proti podnebnim spremembam. Prvo je energija. Potrebi, potrebujemo eh, transformacijo na tem področju. To se je začelo, gre pa prepočasi. 2017 je bilo prvo leto, ko smo več nove energije proizvedli iz sonca kot iz uh, vseh drugih virov skupaj, ampak to transformacijo moramo pospešiti. 50 odstotkov um, se je zgodilo v, na kitajskem, 17 odstotkov v Evropi, torej Evropa ima velike zaveznike, ampak tudi Evropa je bistveno prispevala. Dansk ki ima veliko tudi vetra v energetski mešanici, tudi Nemčija um, ima um, veliko obnovljivih virov energije v energetski mešanici, smo na pravi poti, ampak to moramo še pospešiti. Združeno kraljestvo, kjer je um, center industrijske revolucije, pa um, torej, e, in so uporabljali predvsem premog, e, sedaj pa imajo samo 2 odstotka iz premoga in um, tudi to se bo še izboljšalo in isto velja za Kanado in druge države. In če to uspe v Združenem kraljestvu, mora uspeti tudi v drugih državah. Mišanica v Združenem kraljestvu se bo zgodila predvsem z velikimi solarnimi projekti, naprimer na škotskem, potem naravni zemeljski plin, ki bo nadomestil eh, tudi najbolj onesnažujoče energente. Združeno kraljestvo, Danska, Kitajska, Kitajska, Indija, sončna energija, vetrna energija. Videti moramo, kako prepričati tudi še ostale dele sveta o tem, tako da bo transformacija hitrejša. Pa še eno pomembno področje, ki je eh, hlajenje in to včasih podcenjujemo. Bist Veliko energije potrebujemo za hlajanje. Bil sem um, presenečen, ko gre torej zavarovalniška skupina največja na svetu, um, je eh, sporočila, da dokler je um, temperatura na norveškem nad minus pet, uh, se uh, hladijo. Um, Eh, poslopja, tudi če je temperatura zunaj pod ničlo. Zakaj? Zato, ker ljudje in opreme in oprema ustvarja toploto v, poslopji, v poslopjih, um, računalniška oprema in tako naprej. Zato je to treba hladiti tudi, če je zunaj pod ničlo. Um, Severna Indija, kjer je bilo prejšnji teden 45 stopinj. Um, E, pravzaprav vsi tam uh, uporabljajo klimo. To je tam pomembno. Um, in vemo, kako hitro raste gospodarstvo v Indiji in s tem tudi to področje hlajenja klime. In če se bo to dogajalo samo starimi tehnologijami, potem eh, bo rezultat slab in zato vemo, za kako veliko področje gre. Ampak nove tehnologije so na razpolago in, upor, eh, in proizvajajo isto energijo z nižjo, um, nižnimi emisijami. Eh, seveda je tudi mednarodna energetska agencija eh, naš partner in sicer za koalicijo, svetovno koalicijo, v zvezi z hlajanjem. Um, torej, deloma nam je to že uspelo in sicer, da se um, uvajajo nove tehnologije, da se zamenjajo in odpravijo um, slabe posledice stare opreme in se to nadomešča znova. Potem naslednja faza je, da se zagotovi, da bo ta nova oprema tudi bolj energetsko učinkovita. Z čistim hlajanjem um, lahko zmanjšamo um, um, dvig temperature za pol stopinja, če zagotovimo čisto hlajenje, predvsem za srednji razred, ki pa vsod po svetu zelo hitro raste. E, to e, z, mogoče zgleda, da je to čisto hlajenje nepomembno področje, ni pa res. E, in zato moramo e, sprejeti ukrepe v Katovicah, ampak tudi v realnem svetu. In mislim, da je veliko poti, kako lahko vplivamo na to in Evropo pejci imajo pomembne zaveznike. Macron v Franciji um, se tudi trudi na tem področju. Um, potekal je um, vrh z številnimi drugimi politiki, kjer sem bil tudi sam prisoten in mislim, da je treba zagotoviti, da bomo um, um, um, um, torej, naprimer, če, um, če um, omenimo vprašanje mobilne telefonije v Afriki, v Afriki seveda um, tudi ni, um, zagotovljen, ni, so, ni zagotovljena električna energija pa vsot in naprimer polnjenje s pomočni, pomočjo sončnih celic je pomemben eh, korak naprej, potem uporaba površin, 20 odstotkov emisij prihaja iz napačne uporabe um, zemljišč ali tudi iz deforestacije ali tudi iz eh, šotišč. In um, ti um, lansko leto so odkrili novo šotišče med Republiko Kongo in Demokratično Republiko Kongo. In torej, um, če kombiniramo vsa sredstva, um, tam um, prihaja do emisij v obsegu trih let in uh, tri leta globalnih emisij ali 20 odstotkov emisij z ZDA. Torej, vidimo, kako pomembne so tudi šotišča. Um, seveda, um, ta šotišča verjetno ne bodo tako eh, zgorila, ampak um, Evropska unija in tudi drugi partnerji morajo pomagati eh, Kongu, da eh, ščitijo predvsem ljudi. Torej, ta, to je v zelo oddaljenem območju, um, kjer ni veliko prebivalcev, ampak treba se zavedati tega problema. Tudi Indonizija uh, Eh, kjer imajo veliko izkušenj sočotišč, torej in Indonizmo smo prosili, da pomaga Kongu, ampak tudi Evropska unija se lahko pridruži. Brazilija je zmanjšala stopno deforestacije eh, med 70 do 80 odstotkov. Nekateri sicer pravijo, da to ne drži, ampak eh, res je, je eh, bilo tako, da 2017 se je stopnja deforestacije v Braziliji znižala. Prej je bilo seveda drugače. Um, to je država, ki je politično paralizirana, v globoki krizi. Nihče ne ve, kdo bo izvoljen na predsedniških volitvah oktobra. In politične bitke sicer niso nasilne, ampak so pa zelo srdite. Um, Desni in levi politiki pa so, kar zadeva deforestacijo, obrali pravo pot in to je dober signal kajti to prehaja tudi v DNK Brazilije. Seveda ni nobenega zagotovila v prihodnosti, ampak Brazilija je pokazala ostalim državam eh, Južne Amerike in svetu, kako se lahko eh, ukrepa. Potem Indonizija, ki je sprila vse zakone, kar si želimo, kar si želimo. niti eh, Greenpeace ne vidi težav v Indoneziji, so briljantni, z veliko večino v parlamentu so sprijeli te zakone in vsa velika podjetja v Indoneziji, v Singapuru, um, torej, um, um, ki se ukvarjajo z lesom, so se odločile za uh, to, da bi bilo manj deforestacije, ampak kljub temu deforestacija po svetu se nadaljuje. Zakaj? Kaj ti um, za lokalno raven um, je malo spodbud za spoštovanje teh zakonov? E, če želiš biti ponovno izvoljen, kako dobiš ta denar? S tem, da um, prodaš določene koncesije. In torej lokalna politična ekonomija eh, ne um, se upada popolnoma s tem, kar se sprejema na nacionalni ravni. Seveda je treba vse spodbuditi k spoštovanju zakonov, treba pa je spremeniti tudi lokalno ekonomijo, tako da bodo ljudje imeli korist uh, od varovanja gozdov, če bodo videli, da se življenje izboljša, če branijo gost, potem bodo to tudi storili. Naprimer, če branijo nek nacionalni narodni park ali jih gost in če imajo nekaj od tega, potem bodo to tudi, potem bodo to tudi storili. Brazilija je bila eh, zelo eh, uspešna z eh, skupinami indijancev. Um, Indoneziji gre seveda tudi za velike evropske investitorje. Pariba, naprimer, eh, se je povezala z nami in eh, oni pripravljajo eh, naložbe v trajnostno kmetijstvo v Indoneziji in v Indiji. In sicer, da bi kmetje, ki proizvajajo palmovo olje, dobivali više cene in da ne bi toliko uh, gozda posikali. In um, torej, da se ne bi umečevalo gozdov, temveč da bi se eh, povečala produktivnost. In seveda gre za vzpostavitev lokalnega gospodarstva, eh, ki je vključena v verigo in Evropska unija lahko pomaga eh, Eh, to naj bi bil seveda predvsem zasebni denar, pa tudi javni denar lahko pomaga k spremembam. In še en velik vir financ v naslednjih letih bo ETS. Zavezniki so se, eh, oziroma letalstvo bo šlo v to eh, eh, trgovino s CO2-jem, s tem so se strinjali. Letalstvo je področje, kjer bo rast v naslednjih letih. Sicer nimam natančnih številk, Kitajska in Indija tam bo na vsak način prišlo do povečanja Chinese Eastern Airline um, Torej vidimo, da povsod po svetu uh, se um, veča obseg letalskega prometa. Um, ampak eh, treba je um, torej iz dohodkov iz ITS um, porabiti denar potem za pogozdevanje, potem tudi, da se zaščitijo vrste gutani in tako naprej. E, težko je prodajati slike s, e, cementnim, s fabrikami cementa, lažje je to prodajati z lepimi slikami okolja živali in tako naprej. In zato je to seveda tudi Eh, njihovo korist, če delajo reklamo s takimi slikami. Potem plastika. Plastika je najpomembnejše okoljsko vprašanje na svetu. Eh, strategija Evropske unije je pomemben korak naprej. Eh, v tednu, ki je bil posvečen v Evropi, tej temi v Bruslu se je veliko govorilo o tem in nekateri so tudi sprejeli zaveze. Um, um, v Združenem kraljestvu, v parlamentu um, tudi ne moreš reči, Združeno kraljestvo se ne bo pridružilo tej strategiji, tudi Francija, vsi se morajo pridružiti, vsi vemo, um, v katero smer gre razvoj. To je povezano seveda tudi s podnebnimi spremembami in tudi s krožnim gospodarstvom. Ponovna uporaba uh, je veliko boljša ekonomija za podnebje in za varstvo in plastiko potrebujemo in jo moramo reciklirati. Mnogih plastičnih izdelkov pa tudi ne potrebujemo, naprimer teh plastenk tu, eh, tudi ne potrebujemo v Evropskem parlamentu upam sicer, da se ponovno polnijo te steklenice, predsednica je rekla, da je tako. Um, uh, uh, ampak so pa tudi, naprimer, um, avtomati um, za vodo. Ki, um, to um, lahko spremenimo ampak tudi to je del podnebnih sprememb, ki jih potrebujemo. In podnebje je treba povezati z biotsko eh, raznovrstnostjo in varstvo narave. Um, v Pekingu bo k malu konferenca o biotski raznovrstnosti. Eh, in ta konferenca naj bo za biotsko raznovrstnost in varstvo narave ravno tako pomembna, kot je bil Pariz za podnebni sporazum um, um, torej Kitajska pripravlja to konferenco tudi skupaj z Evropsko unijo in s pristojnimi komisarji. Na vsak način pa bodo potrebovali pomoč Evropske unije. Washington je opustil svojo vlogo pri tem in zato bo pomembno, da evropske prestolnice pomagajo Pekingu pri eh, eh tem dogodku reporting on uh, what is going on around on uh, our. Najlepša hvala, da ste nam predstavili vaše cilje, ki so podobni tudi našim. Sedaj bom dala besedo kolegicam in kolegom, najprej gospodu Lajnenu. Ja, Erik, dolgo se že poznava. Čestitke glede na tvojo angažiranost. In UNEP je vedno imel direktorje, ki so zelo angažirani bili od Steinerja do Solheima. No, poleg tega, o čemer si govoril, je prav, eh, da poudarjaš tudi ti, da bi UNEP moral postati agencija Združenih narodov. Dotaknil si se pravzaprav vseh odprtih vprašanj na svetu, ki so pomembna za obstoj človeštva. In zgodba, način podajanja zgodbe ali narativ, to je res pomembno. Ljudem moramo to predstaviti, da bodo vse skupaj razumeli, zlasti, ko gre za podnebne spremembe. Tako moramo komunicirati, da bodo v zadnji, eh, najbolj oddaljeni vasi ljudje to razumeli prepočasi delamo. Danes dopoledne smo razpravljali o resoluciji za Katovice in tudi v njej povdarjamo, da delamo prepočasi. Drži, tehnologije so na voljo, ampak financiranje tega prehoda je včasih še vedno problematično. Zeleno financiranje bi morda lahko pokomentiral. Ogromno denarja je na voljo na svetu, kako financiranje zelene barve izboljšati. Drugič, prilagajanje. Sam živim blizu Luksemburga in tam še nikoli nismo imeli uh, orkana. V zadnjem letu pa smo jih imeli trikrat, kar pomeni, da je prilagajanje nujno potrebno. Spremembe, podnebne spremembe, širjenje puščav in tako naprej. Kaj lahko? naredimo s prilagajanjem, da bi vse skupaj upočasnili. Hvala, gospod Palča je naslednji. Hvala, gospa predsednica. Poskušal bom biti kratek, saj nas čas preganja. Prvo vprašanje, kar zadeva pariški sporazum, je, ali obstajajo pravno zavezojoče zaveze v zvezi z njim. Iz Pariza smo pričakovali velike eh, spremembe, ampak kaj, ko zaveze niso zavezojoče. Tudi komisarju Kanjeteju sem zastavil to vprašanje. Vprašal sem ga, ko gre za ZDA, kako bomo zahtevali odgovornost ZDA. Predsednik Obama je sprejel določene zaveze, sedaj pa, jih je, videti, pa je videti, da ZDA odstopa od njih. Zato mora biti nekdo odgovoren. Tretjič. Mnogi, ki se ukvarjajo z podnebnimi spremembami, pravijo, da je znižanje za dva, dve stopini pre nizko. CO2 emisije. Tukaj smo zaveze sprejeli samo v Evropski uniji, vsi ostali pa ne. Vsekakor se moramo zavedati tudi odgovornosti držav članic, ko gre za emisije CO2. Pri tem moramo upoštevati ne samo podnebne spremembe, temveč tudi socialne in druge posledice. Če bi prišli do dveh stopinj Celzija, potem mislim, da bi dosegli tisto, kar smo si zastavili tudi na globalni ravni. Pa še nekaj. Zanimivo je to, kar je rekel direktor Solheim. Namreč, da moramo ljudem predstavljati tudi pozitivne plati boja proti podnebnim spremembam, ne pa da jim samo predstavljamo te neke katastrofične scenarije. Moramo jim predstaviti pozitivne plati boja proti podnebnim spremembam. Če bi posneli recimo filme, dokumentarce o tem, kako v Indiji uspešno uporabljajo sončno energijo in kje imamo zelo uh, uspešne energije, veternice in tako naprej. Če bomo samo te filme, te dokumentacije snemali in jih predstavljali ljudem, jih bomo morda zavajali, kajti treba je vedeti, da je sončna energija možna eh, kot vir, en, en, vir energije samo v določenih delih sveta. In še nekaj. Nemčija resnično dela velike korake naprej, ko gre za uporabo obnovljivih verov energije, ampak Nemčija to večinoma počenja z veternicami. Hvala. Hvala, gospod Gerbran. Hvala, predsednica in hvala, gospod Solheim, da ste prišli k nam. Velik vtis je name naredil ta vaš globalen pregled vsega, kar se trenutno dogaja. Osredotočili ste se, in to je prav, na podnebne spremembe. Strinjam se z vami, da bomo na koncu imeli, našli, razvili tehnološke rešitve. Vi ste omenili muzej premogovništva v Kentakiju kot en primer. Imam pa dve vprašanji. Prvič, začeli ste z Trumpom, ampak sam mislim, da Trump ni problem ni vzrok za probleme ZDA. To, kar se dogaja v ZDA, je rezultat eh, gibanja množic, eh, ne samo v ZDA, temveč tudi v Evropi. Množic, ki enostavno se ne znajo spopasti z ogromnimi podnebnimi spremembami, ki, s katerimi se soočamo. Mislim, da ne menijo morda, da so podnebne spremembe nekaj nepomembnega. Ne, samo hočejo delati tako kot eh, dosedaj, torej zatiskajo si oči in iščejo politične kratkoročne rešitve, ki pa na koncu koncev bodo samo še povečale probleme, v katerih so. Torej sprašujem vas, kaj lahko naredimo s tem v zvezi? Mislim, da je ta problem ogromen. Lahko bi nas pripeljal do sklepa, da demokracija, ki jo imamo danes, ni primerna za reševanje tako velikih problemov, kot naprimer biotska raznovrstnost, podnebne spremembe in tako naprej. Sam pot, sem prepričan, da potrebujemo demokracijo, da se spopademo s temi težavami, ampak kako to narediti, če večina ljudi še ne verjame v našo dolgoročne načrte? To je prvo vprašanje. Drugo. Omenili ste krčenje gozdov, izgube na področju biotske raznovrstnosti in tako naprej. Vsi pravimo, vemo, da je to del eh, podnebnih sprememb, ampak pozabljamo na to, kakšne so grožnje izgube biotske raznovrstnosti. Mislim, da je tukaj nujno, nujno ukrepati. In sprašujem vas ne o tem, kaj treba storiti. CBD vem, da dela na tem in imate prav, da eh, bo eh, COP 2020 na kitajskem tukaj bistven. Meni bolj skrbi naraščenje števila prebivalcev. Zlasti, če si ogledamo nekatere delikatne regije v sveta, naprimer v Afriki, načrtovan oziroma predvidena rast eh, prebivalcev je takšna, da ne moremo prehiteti prebivalcev tega. Torej, s podnebnimi spremembami in bojem eh, proti tem lahko uspemo s tehnološkimi rešitvami, kaj pa vsi drugi problemi, recimo eh, izguba biotske raznovrznosti, izguba gozdov. V državah kot je Nigerija in v drugih delih Afrike je rast prebivalstva tako uh, ogromna, da se moramo s tem spopasti. Moramo na nek način zaustaviti to rast prebivalstva, da ne bo tako uh, velika v prihodnih eh, desetletjih. Vem, da je to politični tabu, ta tema, ampak nekako se moramo tudi s tem spopasti. Zato vas sprašujem, kakšna bi lahko pri tem bila vloga UNEPA. Hvala, gospod Ek. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospod Solheim, za odličen pregled, ki ste nam ga predstavili. Sam imam dve, tri vprašanja. Vaša predstavitev se mi zdi, da kaže na to, da je bolj ali manj situacija pozitivna, treba je politične zaveze določiti in spoštovati, da bomo podnebne spremembe obvladali. Ampak potem mi povejte, zakaj iz leta v leto govorimo o novih CO2 rekordih. Saj v poročilih je to moč slišati. Drugo vprašanje. Govorili ste o energiji, pa tudi o rabi tal, ne pa o kmetijstvu bolj konkretno. Naj omenim, poročilo dr. Henninga Steinfelderja iz eh, Združenih narodov, ki govori o Damoklejevem meču, namreč FAO do leta 2050 napoveduje, da bo prišlo do podvojitve proizvodnje mesa. In poročilo dr. Henninga Steinfelda ugotavlja, da že danes 18,2 odstotka CO2 ekvivalentov emisij prihaja iz svetovnega kmetijstva, zlasti iz proizvodnje mesa. Kako naj se lotimo tega problema? Kitajska je sprejela pomembne ukrepe na zadnjem kongresu ljudske skupščine. Rekli so, da porabo mesa na glavo prebivalcev mora biti 45 do 75 gramov na dan. To je še vedno ogromna količina, ampak Evropa tukaj se ni odzvala, Amerika se ni odzvala. Drugi deli sveta se tudi niso odzvali na to. Torej, problem proizvodnje mesa v svetovnem okviru je nekaj, o čemer niste govorili, zato bi želel slišati vaš odgovor na to vprašanje. In morda še eno. Krčenje gozdov, izguba biotske raznovrstnosti. Sam sem bil v delegaciji za jugovzhodno Azijo in mislim, da tam ne želijo konsekventno zaustaviti uh, krčenje gozdov, temveč samo upočasniti postopek. Tudi v Ameriki je videti tako upočasnjevanje, ampak Mm, krčenje gozdov v teh delih sveta še naprej poteka. Kako lahko to naredimo? Verjetno samo tako, da rečemo eh, strogo zaustaviti krčenje gozdov. Hvala. Hvala. Sedaj pa je vrsta na vas, ponovno gospod Solheim. Bi želeli pokomentirati to, kar ste slišali, odgovoriti na vprašanje veliko dobrih vprašanj ste zastavili. Bom šel po vrsti. Najprej Jo Lajnen. Raj bi imel, da bi bil UNEP agencija, ampak ne bom trošil energije za to, kaj ti v sedanji situaciji verjetno ne bi uspeli. In nima smisla se spuščati v neko bitko, ki je unaprej obsojena na propad. Tudi naš proračun ni tako velik, da bi to bilo problematično. Če govorimo o UNEP-u, je pomembno, da govorimo o okolju in to vsi razumejo. Torej, če lahko kaj prispevate k temu, da bomo postali agencija, kar izvolite, ampak to seveda ni interno vprašanje in bolj pomembno je, da pomagamo Evropi, Afriki in drugim. Zelene finance ali naložbe, ja, to je bistvenega pomena in bil, biljoni denarja v uh, svetu se premikajo v različne smeri in zlasti v razvojno pomoč. Ampak razvojna pomoč ni dovolj. Afrika, Južna Sahara, <clears throat> samo pet odstotkov gospodarstva cele Afrike eh, je skoncentriranega v Afriki, ki leži južno od Sahare. Kitajska je tista. Kitajska je sedaj v situaciji, ko so otroci sto milijonkrat bogatejši, kakor so bili njihovi starši na kitajskem v preteklosti. Torej, Seveda, razvojna pomoč je lahko katalizator, ampak to ni prvenstveni cilj. Sodelujemo z velikimi sektori gospodarstva, določamo smernice, z zavarovalnicami smo se v preteklosti povezali, sedaj se povezujemo z največjimi evropskimi bankami. Industrial and Commercial Bank of China je kitajska banka, s katero smo se tudi že povezali in jim povezali Eh, poskušamo pomagati pri oblikovanju njihove investicijske politike, da se bodo na mesto modrega, eh, oprostite, rjavega gospodarstva preusmerili v sodobno tehnologijo. Torej, tukaj gotovo že nekaj delamo. Naše partnerice so velike banke, eh, BNP Paribas, Rabobanka na nizozemskem, kjer poskušamo uh, najti zaveznike za več eh, naložb v zelene projekte. Gospod Balčo, ne vem, ali naj trošimo čas z vprašanjem, kaj je uh, pravna zaveza nihče ne more prisiliti ZDA, e tako kot ne eh, Poljske, naprimer, da mednarodne sporazume spoštujejo. Ampak dobro pri podnebju je to, da posamezne države eh, se zavedajo, da delajo, da spremajo ukrepe zase. Seveda, zavezujoči cilji bi bili nekaj boljšega, ampak bistveno je, da se ljudje s tem identificirajo. Omenili ste Nemčijo. Sam vedno govorim o Nemčiji, ko potujem po svetu. Prejšnji teden sem bil v Nairobiju in govoril o odličnem primeru uh, Nemčije. Nekateri mislijo, da ja, to, kar dela Nemčija, gre lahko na škodo drugih. Ampak ne, ni uh, res. Nemčija je sprejela najbolj liberalne odločitve za zeleno gospodarstvo eden od ameriških časopisov je posamezne ekonomije eh, ocenjeval glede na energetsko učinkovitost in na vrhu je bila Nemčija. No, morda so njihovi naravni pogoji eh, boljši, kot so recimo eh, pri nas na Norveškem. Ampak 80 milijonov prebivalcev ima Nemčija, samo 5 milijonov ima Norveška, Nemčija je bolj uspešna kot smo mi zaradi političnih odločitev, tudi zaradi stranke zelenih, zaradi organizacije civilne družbe. Minister za okolje je vedno bil zelo pomemben v nemški vladi in v preteklosti, ko so imeli socialdemokratske vlade, je bilo tako in tudi sedaj v novejši vladi je tako. Torej, vse skupaj je koristilo ne samo naravi v Nemčiji, temveč tudi novim delovnim mestom. Veliko je poslovnih dejavnosti, ki so povezane z eh, podnebjem, z varstvom okolja, kajti tukaj so tehnologije absolutno na voljo v Nemčiji. Nemčija ustvarja nova delovna mesta zaradi te usmeritve. Torej, Nemčija je odgovor. Ampak tudi Kitajska bi morala postati odgovor za vse to. Ali lahko današnja demokracija daje rezultate, ki jih pričakujemo? To je velika dilema. Brez dvoma je demokracija moralno, etično najbolj Eh, bolj spremljiv sistem sveta. Ni druge možnosti kot demokracija. Ampak vprašanje je, ali dem z demokracijo lahko dosežemo rezultate, ki si jih eh, obetamo. Če tega ne bomo dokazovali vedno znova po svetu, bomo kot evropejci opravili slabo domačo nalogo. Demokracija v povezavi z boljšim eh, kakovostjo življenja, z izobraževanjem, z zdravstvom in tako naprej. Očitno je tista oblika, ki lahko zagotavlja rezultate. Problem je, da v časopisih, v medijih naletite na negativne zgodbe o demokraciji. Steven Pinker je ameriški eh, pisec in ekonomist, ki iz desetletja v desetletje, eh, desetletje v svojih knjigah opisuje razvoj sveta. Veliko ljudi meni, da je bila preteklost eh, fantastična, ampak ne spomnijo se, da so v preteklosti, da je bila pričakovana življenjska doba 29 let. V 18. stoletju je bilo uh, tako da je bila pričakovana življenjska doba v Evropi 40 let, drugod 29. Sedaj je 71. Korejske, južnokorejske ženske imajo živle, pričakovano življenjsko dobo 90 let. Torej za vse ženske, ne samo za starejše to velja. Torej napredek je po svetu bil velik. In če greste na Kitajsko, tega negativizma ni. Evropejci in drugi zahodnjaki mislimo, da je situacija sedaj slabša, kot je bila v preteklosti. Na kitajskem pa je prepričanje ravno obratno, kajti napredek je bil ogromen. Iz tega pesimizma se torej moramo uh, izkopati in se osredotočiti na pozitivne plati. Tudi pri okolju je dosti pozitivnih, pozitivnih uh, reči. Recimo, na norveškem je oskrba z energijo boljša kot kadarkoli pred industrijsko revolucijo. Pred stotimi letami ni bilo lososa v naših rekah. In uh, smo takrat uvažali losos iz Združenega kraljestva in drugot, sedaj je onesnaževanje bistveno manjše, zato imamo v norveških eh, ribah ponovno lososa. Pridite k nam, da boste lovili lososa, če ste navdušeni ribiči. Torej, to je znak napredka. Potem rast prebivalstva. Mislim, da to ni tabu tema. Moramo se o tem pogovarjati, ampak moramo biti realni. Po mojem mnenju je realni pogled naslednji. naslednji. V, v dveh delih sveta je to problem. Eh, Južna Afrika in jugovzhodna Azija. Drugje, rast prebivalstva ni problem, ravno obratno, zmanjšuje se. Kitajska je bila nekje na vrhu, ampak eh, se znižuje rast prebivalstva na japonskem je zelo eh, majhna, torej to je odprt problem za Afriko in jugovzhodno Azijo. V Sahelu je to zlasti velik problem, kjer ima ženska sedem do osem otrok. Pomeni, da imajo tri, štiri odstotno rast prebivalstva v najbolj ogroženih delih sveta. Zaradi tega prihajajo iz Afrike, begunci k nam. Tam je okolje slabo, nimajo možnosti za zaposlitev, eh, slaba izobraženost in eh, otroci so neke vrste izhod, kot ga vidijo družine, ampak to ni vzdržno. Če ženske izobražujemo in če imamo gospodarsko rast in razvoj, v različnih delih sveta kažejo se zmanjša rast prebivalstva. Iran ima sedaj manj kot dva otroka na družino, Bangladeš 1,87. Eh, to je fantastičen napredek. Henry Kissinger je pravkar je v preteklosti govoril o Bangladešu kot o izgubljenem primeru, ampak eh, obvladali so to, imajo boljše izobraževanje, imajo boljši gospodarski razvoj in rast prebivalstva se je stabilizirala. Torej, izboljšanje izobraževanja žensk in boljša gospodarska rast, to sta dva uh, načina, kako zmanjšati uh, to Eh, preveliko rast prebivalstva. No, so nekateri deli Afrike, kjer je naprimer dostop do eh, hrane boljši in tam je avtomatično prišlo do znižanja eh, rasti prebivalstva. Seveda, pogoje življenja je treba izboljšati. Sahel je fantastično območje za izkoriščanje energije sonca. Sonce imajo 366 dni na leto, ampak zato, da bi se sončno energijo lahko nav, namakali svoje površine, je treba nekaj naložb. In na koncu kmetijstvo. To je bistveno odprto vprašanje za podnebne spremembe. Tudi veliko izgub biotske raznovrstnosti je posledica eh, monokulturnega, monokulturnega kmetijstva. treba je razvijati kmetijstvo, ki ni osredotočeno samo na eno ali dve kulturi. Najbolj zanimiv je primer iz južnoindijske države Andhra Pradesh, kjer so prešli iz monokulture na tako imenovano na naravnih pogojih zasnovano kmetijstvo. Najprej so začeli s poskusom, z 20 tisoč kmeti. No, sedaj jih je v tej schemi že več kot 6 milijonov kmetov v Južni Indiji in na ta način eh, poskušajo povečati dostop recimo do pesticidov, herbicidov in tako naprej ter, eh, ter kemičnih gnojiv. Veliko se torej tukaj da narediti tudi v, v kmetijstvu seveda od 9,5 do 10 milijard ljudi bomo imeli čez eh, leta 2025 in takrat bo treba prehraniti vse te ljudi. Seveda pa bomo imeli tudi v sedaj manj razvitih državah več eh, srednjega razreda. Veliko več hrane bo treba Eh, pri, proizvajati, ampak to bo moralo biti trajnostno kmetijstvo. Hvala. Zelo zanimivo je bilo to. Najlepša hvala. In kot sem rekla, upam, da bomo imeli priložnosti tudi še ob drugih prilikah, da se srečamo in izmenjamo mnenja. Najlepša hvala, da ste prišli v naš odbor. In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

I guess you will have to restrict time. You have Lavia for Florence and Lyman for Bonafé. Okay. So this was really. Dobro, to je bilo res zelo zanimivo, ampak malce nam zmanjkuje časa. Še dve točki na dnevnem redu imamo in zato imamo 40 minut. Torej, prosim, da spoštujete čas, ki ga imate za vaše intervencije. Najprej bomo govorili o okviru za spremljanje krožnega gospodarstva. Kar začnimo. Na mesto gospoda Florenca bo spregovoril gospod Lavi. Hvala, gospa predsednica. Torej, danes nadomeščam kolega Karla Heinza Florenca, ki ne more biti tukaj. Krožno gospodarstvo, kot vemo, je kompleksno vprašanje. Gre za celotno verigo vrednosti in zelo dinamičen proces je to. Zato potrebujemo komas, da bom, kompas, da bomo mi politiki, pa tudi drugi sprejeli prave eh, odločitve za trajnostno rast. Torej, spremljanje krožnega gospodarstva je pomemben inštrument, če hočemo vedeti, katere ukrepe je treba sprejeti in v kolikšni meri. Zaradi tega ta okvir za spremljanje krožnega gospodarstva nam omogoča, da ugotovimo, ali gremo v pravo smer ali pa je treba naše politike prilagoditi. Torej, vse skupaj more biti zasnovano na holističnih kazalnikih in celovitih podatkih. Komisija ni naredila vsega, kar je obljubila, je pa sprejela ta okvir za spremljanje krožnega gospodarstva. Ampak kazalnike, ki jih ponuja, so sam, lahko smatramo kot prvi poskus za pripravo kompasa. To stališče deli več držav članic. Ta predlog naj bi nam omogočil meriti napredek in dosežke, v okviru vseh konkretnih ukrepov in ciljev v akcijskem načrtu komisije za krožno gospodarstvo. Ampak to je samo del akcijskega načrta. Ta se osredotoča na življenjske cikluse, zlasti na recikliranje. Odpadke je treba spremljati, vsekakor, ampak bolje moramo celotno vrednostno verigo eh, razumeti gre za bolj učinkovito uporabo virov, preventiva, učinkovita raba virov in eh, uporaba sekundarnih virov je dobro, ampak to še ni dovolj. Potrebujemo več in boljše kazalnike. Drugo vprašanje je eh, produkt, torej učinkovitost rabe posameznih eh, virov to sploh ni vključeno v ta akcijski načrt komisije. Sprašujemo komisijo, zakaj ne. In ni povezave med tem in 12. ciljem eh, organizacije Združenih narodov za trajnostni razvoj. Torej, želimo več podrobnosti, kar zadeva ta 12. cilj. Komisija bi morda morala svoj predlog ponovno preučiti ali pa vsaj preučiti uh, eh, ažuriranje kazalnikov in podatkov. Zato bi bilo dobro, so, da sodeluje komisija s parlamentom in državami članicami, kajti te imajo velike uh, izkušnje pri razvijanju krožnega gospodarstva. Hvala v imenu Karla Heinza Florenca. Hvala, gospod Lavija zato da ste prebrali to sporočilo. V imenu gospe Bonafe pa bo govoril gospod Lajnen. Naslednji prinašalec eh, izjave. Jaz z veseljem bom predstavil to stališče. Menimo, da je delo komisije, ki ustvarja deset kazalnikov za krožno gospodarstvo, neustrezno, neustreza potrebi po jasnem in celovitem okviru za spremljanje krožnega gospodarstva, da bomo na holističen, celovit način lahko napredek ocenjevali. Kazalniki, ki si jih je izbrala komisija, se skoraj da izključno osredotočajo na ustvarjanje eh, odpadkov in zlasti na recikliranje. To pa ni v skladu za hierarhijo odpadkov. V tej hierarhiji je prednostna naloga preprečevanje. Kazalniki ne upoštevajo potrebe, da merimo odpadkov eh, razločevanje med gospodarsko rastjo, uporabo virov in trajnostno potrošnjo. Zato sprašujemo komisijo, kako je upoštevala platformo za učinkovito rabo virov in kako bo to vključila v okvir za spremljanje. Obžalujemo tudi izključitev kazalnikov za tako imenovano produktivnost virov, za učinkovito rabo virov rabo vero. Te kazalnike potrebujemo za ugotavljanje <clears throat> doseganja ciljev dekarbonizacije, ne omogočajo pa nam ti kazalniki meriti sinergijskih učinkov med ukrepi na področju krožnega gospodarstva na eni strani in eh, drugih področjih, kot je kohezijska politika. Komisija še vedno ni pripravila kazalnika za merjanje prispevka Evropske unije k eh, doseganju cilja OZN za trajnostni razvoj. Glede na povedano, mora komisija v sodelovanju z državami članicami pripraviti ukrepe za to, da bi izboljšali kakovost zbranih podatkov. Komisijo prosimo tudi, da nam časovni eh, okvir pripravi, predstavi, kako bo te ukrepe začela eh, spremati in kako bo odpravila sedanje vrzeli. Hvala. Hvala, gospe Bonafe in gospodu Lajnenu. Sedaj pa gospod Demes Makar, ki ga ni. Uh, Želi še kdo besedo v zvezi s to temo? Če nihče, Potem bomo prosili predstavnico komisije, komisije, da odgovori na zastavljeno vprašanje. Najlepša hvala za to priložnost. Najprej bi rada povedala, da komisija zelo pozdravlja zanimanje tega odbora za krožno gospodarstvo in pa za okvir za spremljanje za krožno gospodarstvo. Strinjamo se, da gre za pomembno orodje, In radi bi se zahvalili odboru za vse pripombe in predloge, ki ste jih podali. Bi pa rada povedala še naslednje. Eh, strinjamo se s tem, da je pomemben prehod na krožno gospodarstvo in pa spremljanje tega prehoda in da bodo na ta način politiki lahko opredelili prednostna področja in pa najboljše prakse za prihodnost. Komisija se je res eh, prizadevala za to, da bi sprejela čim bolj učinkovit eh, in pa preprost okvir za spremljanje. Želeli smo najti pravo ravnovesje med eh, tem, da bomo celoviti, pa hkrati čim bolj enostavni. In zato smo bili tudi precej selektivni pri oblikovanju tega okvira. Skušali smo pokriti štiri tematska področja našega akcijskega programa za krožno gospodarstvo iz leta 2015. In mogoče bi tukaj lahko bolj specifično odgovorila na nekaj uh, vprašanj, ki so jih postavili člani in članice tega odbora. Nekaj vprašanj se je dotikalo tega, zakaj učinkovita uporaba virov ni vključena. Komisija meni, da eh, indikatori glede produktivnosti virov, da so zelo pomembni, ampak zato, da bi Eh, zagotovili ustrezno ravnovesje in da bi enako poudarili različne vidike krožnega gospodarstva. Eh, zato smo se torej odločili za eh, vzdržno porabo ter konkurenčnost in inovacije. Smo pa to razvili zelo natančno, imamo dve preglednici za surovine in pa za učinkovito rabo sredstev. In uh, mislim, da lahko rečem, da se ti dve preglednici zelo dobro dopolnjujeta, prav tako naši uh, kazalniki. Uh, moram pa uh, povedati tudi, kako merimo trajnostne razvojne cilje. Štiri od kazalnikov, ki smo jih izbrali, so tudi kazalniki, ki jih uporabljamo pri uh, naboru kazalnikov za merjene napredka. Uh, pri uh, trajnostnih razvojnih ciljih 11 in 12. In kar se tiče ločevanja, ki ste ga omenjali, tukaj imamo veliko kazalnikov, ki zadevajo odpadke, ampak mislim, da je ta kazalnik oziroma ti kazalniki so pomembni. Pomembna pa je tudi kakovost podatkov. Poleg tega jih tudi delimo glede na domačo porabo eh, na BDP in eh, tako naprej. In to ima potem tudi okoljske učinke, kar se nam je zdelo zelo pomembno upoštevati. S tem bi eh, pa tudi zaključila in se vam zahvalila za vašo pozornost. Veselim pa se že končne resolucije. Hvala. Hvala, dobro, s tem smo zaključili to točko na našem dnevnem redu. Zadnja točka pa je limska borelioza. Tukaj imamo tudi osnutek resolucije. In takoj bodo besedo dobili soporočevalci. Prvi gospod Petr Lej, izvolite. Ta bolezen, ki sem jo tudi sam spoznal do neke mere in imam torej osebno izkušnjo, eh, je zelo komplicirana in pomeni, če dalje večjo težavo znotraj Evropske zveze. Število obolelih eh, narašča in zgleda, da klimatske spremembe eh, pospešujejo eh, širitev te bolezni. Njena značilnost je ta, da jo je težko diagnosticirati ali pa bolniki nekaj časa niso pozorni na to, da jo imajo, dogajajo se zelo različne diagnoze eh, eh, in mnogi so bili doslej zdravljeni za druge bolezni, ne vedoč, da imajo boreliozo. In tukaj eh, se vidi, kako pomembno je sodelovanje na evropski ravni. Imamo zelo različne prakse, nimamo enotnih smernic, Ehm, in eh, zelo pomembno bi bilo, da eh, podozamemo nekaj kot zveza eh, in poskušamo čim bolj povezati znanje, da bi čim prej prišli tudi do bolj enotnih smernic, kako k tej bolezni sploh pristopati. In mislimo, da, so, da je potrebno financirati dodatne eh, metode za diagnostiko in zdravljenje, eh, torej denar za raziskave tukaj je izredno pomemben oziroma je, je nujen. Torej nas je tukaj kar nekaj, eh, osem eh, podpisnikov predloga resolucije oziroma vprašanja, s katerim se obračamo na Evropsko komisijo v prepričanju, da bi večji poudarek na skupnem pristopu lahko pomagal v perspektivi številnim bovnikom znotraj Evropske zveze. Jaz jemljem to za bližino evropskim državljanom in hvala lepa za pozornost do tega vprašanja. Hvala, gospod Peterle. Gospod Anasejsku in gospe Sarbu, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Eh, naj z vami delim nekaj eh, misli eh, Dačane Sarbo, moje kolegice. V povezavi s tem velikim problemom, ki ga predstavlja borelioza. Če te bolezni ne zdravimo, Eh, je lahko celo smrtna. In statistike kažejo, da je v zadnjih desetih letih bilo vse več primerov te bolezni. Uh, majhne stvari bi že pomagale preprečiti to bolezen, ampak ti eh, preprečevalni ukrepi se ne sprejemajo. Zato je ključnega pomena, da imamo kampanje za preventivo, še posebej v tistih eh, regijah in pa za tiste ljudi, ki so najbolj izpostavljeni ugrizom klopov. In zato bi komisijo radi pozvali naj organizira takšne kampanje, naj pomaga državam in jim zagotovi ustrezna sredstva. Še nekaj bi rad povedal. Eh, tudi ni nobenih eh, standardiziranih postopkov za diagnosticiranje te bolezni. Testi, ki se uporabljajo, tudi niso vedno dovolj natančni. Zato potrebujemo boljšo koordinacijo in izmenjavo najboljših praks med državami članicami, ko gre za diagnozo in pa za protokole zdravljenja. Upam tudi, da začetkom novega finančnega okvira, da bodo namenjeni bolj. Uh, pomembni finančni viri za zdravljenje te bolezni in pa za natančnejše testiranje. Um, odpornost na antibiotike je tudi vse bolj razširjena v Evropski uniji. In edini način, kako zdraviti to bolezen, je uh, z antibiotiki. Zato se zahvaljujem vsem kolegom, ki so bili vključeni v pripravo te resolucije za odlično sodelovanje. Hvala. Thank you very much. Now, Madame Visnik. Hvala. Gospa Višnjevska je naslednja. Izvolite. Hvala, gospod predsedujočim ja, problemem evropejskih. Hvala. Borelioza je resen problem v Evropi. Naj navedem primer Polske. Lahko vam povem, da od začetka 21. stoletja, da se je št število eh, diagnosticiranih primerov povečalo za dejavnik 8 od 10. Okrog milijon ljudi v Evropski uniji je že okuženih s to boleznjo. Mislim, da imamo prav, če rečemo, da gre tukaj za pravo tiho epidemijo. Zakaj tiha epidemija? ljudje, ki so se nalezli uh, s to boleznijo, uh, pogosto te bolezni ne zaznajo takoj, ni takoj diagnosticirana ali pa se simptomi ne povežejo takoj z boreliozo. Tako da je to zelo pomembna tema za vse nas in upam, da bomo začeli z izmenjavo najboljših praks. Najti pa moramo tudi ustrezna finančna sredstva, da bomo podprli raziskave, ki nam bodo eh, pomagale pri bolj učinkovitem eh, načinu zdravljenja te bolezni, tako da se bolezen tudi hitreje diagnosticira. Hvala, gospa Rivazi je naslednja. Hvala, gospa predsednica. Ne vem, kdo je na vrsti nisi ti? Dobro. Um, Povsem se strinjam uh, s pristopom naših eh, poročevalcev in kolegov. Ta bolezen predstavlja resen problem. Pred kratkim je potekal eh, sestanek v Franciji na to temo in uh, veliko ljudi je protestiralo pred kongresom zato, uh, ker se te bolezni ne priznava, ker uh, se ne zavedamo dovolj njenega obstoja. Uh, Mi zahtevamo harmonizacijo kriterijev. Eh, kriteriji bi morali biti enaki po vseh državah eh, članicah, kajti sicer ne bomo mogli oceniti v celoti razširjenosti te bolezni. Zaenkrat naj bi bolehalo od 650 do 850 tisoč ljudi, ampak točnih številk ne poznamo, ker nimamo istih kriterijev. Poleg tega imamo tudi problem s kriteriji. Nimamo istih kriterijev. Eh, v Franciji imamo teste Eliza in še neke druge teste, ampak ti testi niso enaki povsod. Eh, poleg tega v drugih državah potekajo drugačni načini eh, diagnosticiranja. Morali bi ugotoviti, kateri načini so najboljši in jih potem razširiti po Evropi. Potem zdravljenje. Nekateri to zdravijo z antibiotiki, drugi temu porekajo, da zaradi odpornosti ne bi smeli preveč uporabljati antibiotikov. Mislim, da bi morali razvijati eh, zdravila, uporabljati manj antibiotikov in pogledati, kakšni so učinki potem na klinično stanje. Eh, tukaj lahko Evropa odigra svojo vlogo, lahko eh, poveže ljudi, da skupaj oblikujejo ehm, enake kriterije, potem metode diagnosticiranja, ki bodo tudi, eh, za katere bodo ljudje dobili finančno nadomestilo in financirati je treba raziskave. Sem pa presenečena nad eh, številom eh, ljudi, ki se ne počutijo dobro, pa ne vedo, da imajo to bolezen. Tukaj bi potrebovali več jasnosti v vsakem primeru. No. <laughs> Hvala, gospa Riz je naslednja. Se upravičujem, ker vam nisem dala besede prej. Nič hudega. Eh, na deset tisoče ljudi je v težkem položaju zato, ker se ne zavedajo, da imajo to bolezen, pa se mi eh, na evropski ravni ne ukvarjamo dovolj eh, z njo. Tudi sama sem bila v Luksemburgu pred tremi tedni na konferenci na visoki ravni na to temo. Eh, prisotni so bili ministri, belgijski, luksemburški in eh, drugi. Eh, imeli smo konferenco Time for Lyme, torej čas za limsko bolezen. In vsi so nam ponovili, da je delo na tem področju zelo pomembno. Tudi za ljudi na nacionalni ravni je pomembno delo na evropski ravni. In uh, tudi eh, naša kolegica, ki je zdaj sicer ni tukaj, nas spremlja in bo eh, potem te informacije predala naprej. Največja težava tukaj je nepoznavanje te bolezni. Eh, tradicionalni splošni zdravniki ne poznajo bolezni in ne prepoznajo znakov. In tudi ni na voljo dovolj seroloških testov. Že milijon ljudi trpi zaradi te bolezni. Eh, veliko je tudi takih, eh, ki jim bolezen ni bila diagnosticirana pravočasno in se je zato um, zaustrila in postala kronična. In eh, tukaj imamo besedilo, ki je dovolj ambiciozno. V enajstem odstavku zahtevamo, da se pri diagnosticiranju gre dlje, da se naredi napredek. In tudi, ko so serološki testi negativni, bi bilo treba nadaljevati s preiskavami, zato da se bolezen ugotovi. No, pa še nekaj eh, točk pri tej resoluciji bi rada izpostavila. Raziskave v tretji in četrti točki. Evropska komisija igra eh, tukaj pomembno vlogo. 16 eh, milijonov je že namenjenih raziskavam na področju te bolezni, potrebujemo pa bolj zanesljive teste, moramo iti še dlje. Eh, deveti raziskovalni program eh, je pred nami in eh, moramo iti dlje na področju raziskav, na področju financiranja in sodelovanja. Pa še ena pomembna točka, to bolezen je treba čim prej vključiti tudi na evropski seznam nalezljivih bolezni. 14. in 15. točka našega besedila se ukvarjata s tem in to bo prineslo eh, bistveno izboljšanje pri zdravljenju te bolezni. Poleg tega um, uh, pozivajo k ukrepanju tudi številne uh, akademije in zdravstvene ustanove, uh, In mi kot eh, odbor za zdravje tukaj v Evropskem parlamentu moramo stati ob strani eh, pacijentom. Hvala. Uh, Hvala, gospa Riz. Gospa Dornano je naslednja. Hvala, gospa eh, predsednica. Sama sem tudi sopodpisnica te resolucije in mislim, da bi Evropska komisija se tukaj morala omejiti na to, da bi se tukaj morala omejiti na to, da eh, zagotovi in objavi določene smernice in s tem razširi najboljše prakse v Evropski uniji. Eh, to zadeva tudi izobraževanje splošnih zdravnikov. Treba je zagotoviti dobro eh, diagnosticiranje in sledenje tej bolezni. Smernice bi morali objaviti tudi zato, da se ljudi ozavesti glede testov in pa da se izboljšajo vsega, Eh, testi in zanesljivo seroloških eh, in pa presejalnih eh, testov. Številni pacijenti so v težkem položaju. Poleg tega je veliko tudi čezmejnega gibanja pacijentov, ko iščejo zdravljenje za to bolezen. Komisija bi morala tudi zbrati čim več informacij o testih in pa metodah zdravljenja, ki se uporabljajo v državah članicah. Eh, ne, da bi kršila prisotnosti držav članic, bi komisija lahko zagnala tudi kampanje ozaveščanja o tej bolezni, eh, kako se ta bolezen eh, širi, kako do nje pride z ugrizom klopa in ehm, kakšni so simptomi, ki so lahko zelo raznoliki. Komisijo moramo tudi pozvati, da na transparenten način državam članicam tudi predstavi vse znanstvene zaključke, potem ko je v raziskave bilo vloženih že na milijone eh, evrov. Treba je tudi delati na razvoju cepiva. Pokazati je treba, ali je ta denar, ki je bil vložen, eh, bil uporabljen na primeren način in eh, s tem v zvezi bom vložila tudi nekaj predlogov sprememb. Hvala. Euh, Gospa Godin. Eh, hvala, veseli me, da se ta odbor ukvarja s to boleznjo. Limska borelioza je bila predolgo na koncu seznama prioritet in eh, zato je pomembno, da skupaj razmislimo o tem, kako se skupaj odzvati na eh, širjenje te bolezni. Vemo, da je ugriz klopa eh, odgovoren za širjenje te bolezni v Evropi. Govorimo že o enem milijonu okuženih prebivalcev. Poleg tega tudi ni dovolj sredstev, ni dovolj ozaveščenosti in eh, javne ustanove oziroma države članice se ne zanimajo dovolj za to bolezen in posledično tudi ne naredijo dovolj. morali bi tudi eh, pogledati, eh, kako je s populacijo ptic eh, v Evropi, kaj ti ptice so naravni sovražnik klopov, ki širijo to bolezen. Zagotoviti bi bilo treba tudi ehm, dovolj prehrane za te ptice, torej da se bodo ptice uh, lahko razmoževale in preživele, in pa tudi odpornost klopov na kemična sredstva je tukaj uh, pomembna. Eh, še posebej moramo biti pozorni tudi na tistih območjih, kjer je ta bolezen najbolj razširjena. Imamo ustrezne protokole, ki bi jih morali uh, bolj upoštevati in uh, ljudi ozavestiti o njih. Kmetje Eh, morajo tudi eh, priznati to bolezen kot eh, poklicno bolezen, kajti oni so ena od bolj izpostavljenih populacij. Potrebujemo natančne informacije in pa več sredstev za to, da se bomo na bolj učinkovit način borili proti tej bolezni. Iz vseh teh razlogov eh, menim, da je to ustno vprašanje za komisijo zelo pomembno. Eh, nestrpno že pričakujem njihov odgovor, da ga bom lahko podala tudi številnim bolnikom v mojem okrožju. Hvala. Želi še kdo besedo? Ne. Dobro. Zdaj bom dala besedo komisiji, sicer gospe Molnar. Izvolite. Uh, lahko odgovorite na vprašanja in se odzovete na predloge. In this... Uh, Hvala za zanimanje odbora za to pomembno temo. Hvala tudi za vsa vprašanja. Limska borelioza je ena najbolj razširjenih eh, bolezni v Evropi. Um, to je zoonotska bolezen eh, z veliko obolelimi. Eh, omenjeni so bili številni vidiki, diagnosticiranje, različne metode diagnosticiranja, prenos te bolezni, razširjenost in tako naprej. O tej bolezni se eh, doslej ni veliko govorilo, samo v omenjem številu držav članic so te stvari dobro znane. In zdaj ima komisija izvedbeni akt, ki ga je pripravila v okviru eh, našega sporočila o čezmejnih eh, grožnjah eh, glede pronosljivih bolezni. Jutri bomo o tem govorili in to sprejeli. Ehm, vključene bodo tudi vse eh, potrebne definicije. Ta novi sklep vključuje tudi prenosljive bolezni, ki so se pojavile pred kratkim ali pa so se pojavile ponovno. Med te je vključena tudi limska borelioza. Epidemiološke informacije in podatki bodo tudi vključeni. In imeli bomo tudi eh, program nadzora v Evropski uniji s čimer se bo ukvarjal Center za nadzor bolezni. Eh, moramo tudi poskrbeti za boljše širjenje podatkov o tej bolezni. Eh, te podatke bomo tudi ocenili in na ta način opredelili epidemiološko situacijo ta izvedbeni akt so eh, spodbudili tudi novi znanstveni podatki, ki smo jih dobili. Pri tem smo izhajali tudi iz eh, znanstvenih eh, dokazov. In kar se tiče drugih dejavnosti, naprimer komunikacije v zvezi s to boleznjo, ozaveščanja in tako naprej, je bilo objavljenih tudi veliko informacij o limski boreliozi, ki je bilo objavljenih. Eh, tudi sporočilo je bilo objavljeno vključno eh, z vsemi srednjimi preglednicami. Imamo tudi številne posterje in pa letake. Eh, ukvarjali smo se z metodami diagnosticiranja in pa z informiranjem ljudi v zvezi s to boleznijo. To je omenjeno tudi v osnutku vaše resolucije raziskovalno področje bilo tudi eh, navedeno v številnih projektih. Eh, več projektov imamo, ki se s tem ukvarjajo. Komisija pa podpira tako temeljne raziskave, eh, kot tudi bolj specifične raziskave in to bo vse financirano iz programa za raziskave v trenutnem finančnem okviru, pa tudi v okviru obzorja 2020. Številni eh, projekti so bili že omenjeni, z veseljem pa bom odgovorila tudi še na druga vprašanja, ki bi jih morda imeli v zvezi s tem. Hvala. Uh, Hvala, s tem je konec naše razprave. 26. juni ob 11. je rok za predloge sprememb, glasovali pa bomo verjetno v odboru NV septembra. S tem smo zaključili naše današnje srečanje. Prijetno kosilo želim vsem.